So, dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, potem, ko smo imeli nekaj eh, nejasnosti glede nadomestil za neprisotne člane, Lahko zdaj začnemo, če nimate menih pripomb, lahko sprejmemo snutek dnevnega reda ali imate mogoče kakšne pripombe glede današnjega dnevnega reda, ki je dokaj kratek, ni videti. Kar pomeni, da lahko dnevni red sprejmemo. Druga točka je potrditev zapisnikov, no, zapisnike 4. in 5. septembra boste našli v vaših mapah, imate kakšne pripombe k zapisnikom. Tudi tega ni videti, zato predlagam, da zapisnik velja za sprejet, če med sejo ne prejmemo nobenih pripomb. Zdaj pa tretja točka, sporočila predsednice, najprej tolmačenje. Danes imamo na voljo tolmačenje za francoščine, nemščine, italijanščine, angliščine, grščine, španščine, češčine, mađarščine, litvanščine, latviščine, polščine, slovaščine, slovenščine, bolgarščine, romunščine in hrvaščine. In se že vnaprej zahvaljujem vsem tolmačem za opravljeno delo. Potem pa imamo spletni prenos naše seje. Moram vas obvestiti, da bo naša seja prenašana. Potem pa imamo sklepe koordinatorjev z dne 24. septembra, to se pravi, da objavljam da so sklepi koordinatorjev, ki so bili sprijeti 24. septembra in poslani 25. septembra po elektronski pošti, vsem eh, članom eh, veljale pa bodo kot sprijeti, če ne bomo prijeli nobenih pripomb do 27. septembra. Zdaj pa prehajamo takoj na glasovanje. Glasovali bomo o osnutku mnenja glede Evropskega proračuna 2020. Poročevalka je bila Petra Kamerjever. Sprašujem, gospod Kamerjever, če želi še kaj povedati pred glasovanjem. No, čisto na kratko, najprej najlepša hvala poročevalcem v senci, predvsem pa tudi sekretarjatu in sodelovcem za odlično sodelovanje in konstruktivne rezultate, ki smo jih dosegli med pogajanji še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa za vaše besede. Zdaj pa prihajamo na glasovanje. Ste vsi eh, seboj prinesli svoje glasovanje kartica? Nišče ni dvignil nobene roke, da bi bilo kaj narobe, zato lahko takoj začnemo glasovati. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dva, za, proti proti, vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo z amedmajem 6, za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko preverjamo amedma 6. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 eh, proti 12. Amandma 7. Za, proti, vzdržani. Tudi to moram preveriti, ker ni bil rezultat jasen. Prosim, da glasujete. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto.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 kompromis 5 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 25 za, proti, vzdržani. Sprejeto. In prehajamo k končnemu glasovanju o celotnem besedilu. Glasovali bomo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. 25 za, 4 proti, 1 vzdržan glas. Čestitke Petra Kamarjevrt za to mnenje. Zdaj pa prihajamo na peto točko dnevnega eh, reda. Še enkrat bomo poskusili z izvolitvijo četrtega podpredsednika za naš odbor. Sliš, šla sem in sporočeno mi je bilo, da bodo sodelovali namestniki, gospa Benjumeja za gospoda Sakorakisa, gospod Winkler za gospoda Frankovskega in gospod Ivan Garcia del Blanco, ki nadomešča Hanesa Hajdeja. Gospa Šembu. o peti točki bi glasovali elektronsko. Naj ponovim, želimo elektronsko glasovanje pri peti točki, tajno glasovanje. Naj upozorim vodje delegacije, da v primeru spremembe morajo obvestiti predsednika, preden začnemo z glasovanjem. Če imamo še kakšne namestnike, ki nadomeščajo redne člane, je treba to povedati vnaprej, preden glasujemo. Naj gotovimo, da imamo kvorum, to je najmen 8 članov, četrtina članov odbora. Danes vas je prisotnih eh, bistveno več, zato smo sklepčni. Zdaj pa prosim za nominacije za odbora četrto mesto podpredsednika, gospa Šedrova. Hvala lepa, naj nominiram našo kolegico Andrejo Bočkor kot četrto podpredsednico. Imate še kakšne predloge kandidatov? Ne. In čeprav imamo samo eno kandidatko, so zeleni že zaprosili za tajno glasovanje. Sprašujem, če še kdo želi tajno glasovanje. Sedem eh, članov potrebujemo za to. Torej ja, ELS in liberalci in tudi levica si želi tajno glasovanje, zato imamo znatno več kot sedem članov, ki to podpirajo, kar pomeni, da moram najprej vprašati gospod Bočkor, ugotavljamo, da je imenovana strani prične skupine, je polnopravna članica, oddala je menenje oziroma izjavo o finančnih interesih kot eh, tudi izjavo delovanja v skladu z kodeksom in sprašujem kandidatko, če soglaša za svojo nominacijo. Da. Tajno glasovanje smo že potrdili, kar pomeni, da lahko zdaj takoj glasujemo. Ali kdo morda nima svoje glasovalne kartice pri sebi? ne, torej vsi imate glasovalne kartice, bomo naredili testno glasovanje, da vidimo, če uh, zadeva deluje. Glasovali bomo ali bo Placido Domingo postal član našega odbora z zelenim gumbom, lahko glasujete za kandidata, z rdečim gumbom proti kandidatu, kdo se želi vzdržati in mora pritisniti beli gumb. Zdaj bomo glasovali o članu Placido Domingo. Glasujte, prosim, ste vsi oddali svoj glas. Potem lahko zaključimo z glasovanjem. Placido Domingo je torej sprejet v članstvo našega odbora z 18 glasovi za in 7 proti ter 5 zdržanimi. Po tem tesnem glasovanju smo gotovili, da glasovanje ne naprave delujejo. To moramo vedno vnaprej preveriti, da ne bi bilo glasovanje neveljavno. Zdaj pa vas še enkrat opozarjam z zelenim gumbom, glasujemo za, z rdečo tipko proti, z belim gumbom pa se vzdržimo. Zažani glasovi pri izračunavanju večine se ne prištevajo kot je to običajno pri glasovanju. V primeru, da se zmotite pri glasovanju, lahko to popravite do takrat, dokler ne zaključim glasovanje. Dokler je glasovanje odprto, lahko pritisnete katero koli tipko, takoj ko zaključim glasovanje, morate oddati pravilen glas. In zdaj je glasovanje odprto. Glasujte, prosim. Ich frage, haben alle nach ihrem Willen abgestimmt? Ste vsi glasovali po svoji volji? Potem lahko zaključimo z glasovanjem. 15 glasov za, 10 glasov proti in 5 zdržanih glasov. 5 glasov moramo odbiti. Imamo še vedno zahtevano večino. 25 eh, glasov 30 glasov, oddanih glasov je 25, 5 zdržanih glasov odštejemo, večina bi bila 13, imamo pa 15 glasov za, kar pomeni, da je gospa Bočkor izvoljena za četrto podpredsednico. Zahvaljujem se pri političnih skupinah eh, za to, da smo na koncu vendarle izvoljeni našli rešitev. Hvala lepa. Andreja, prosim, da prideš eh, kar naprej, kjer smo predvideli tudi mesto za te. Čestitke. S tem ugotavljamo, da smo dokončali ustanovitev našega odbora in prehajam na točko razno. Tukaj naj, ne, ne bom, to bom povedala pri koordinatorjih, to se pravi, da nimamo več nobene točke, ki bi jih morali obdelati na javni seji. Naslednji sestanek bo 4. novembra od 15. do 18.30 in 5. novembra od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Zahvaljujem se vam vsem za vaše sodelovanje. Kljub stresu ob vseh zaslišanjih kandidatov za komisarje in tisti, ki ste sodelovali pri zaslišanju kandidatke Gabriel. In danes smo lahko soglasno dokončali naše izvolitve oziroma glasovanje v podpredsednikih. Hvala lepa vsem.